predsednik Zvezdne republike Nigerije. Spoštovani gospod predsednik Buhari, spoštovane gospe in ko, gospode, kolegice in kolegi. Prisrčno pozdravljam predsednika Zvezdne republike Nigerije v Evropskem parlamentu. Gospod Buhari je bil marca 2015 izvoljen na funkcijo predsednika po mirni predaji oblasti je predlagal zelo obsežno agendo reform. Zavezal se je v izjavi vlade, da bo se boril proti korupciji in investiral v gospodarstvo, predvsem pa je odločen boriti se proti terorizmu. Vsi vemo, da so v Nigeriji grozljiva dejanja Boko Harama še vedno v naših spominih spričo grozljivega napada ta konec tedna, ob katerem je po sedanjih podatkih 85 ljudi izgubilo svoje življenje. Vam, gospod predsednik, izražam naše sožalje in pa našo solidarnost. Gospodu Boharju sem zagotovil, da bomo kot Evropska unija in predvsem kot Evropski parlament stali ob strani v svojem boju proti um, terorizmu. V, hkrati pa bomo podprli reforme v vaši državi in ravno kot Evropski parlament smo pripravljeni pomagati pri investicijah v nigerijsko gospodarstvo in v povečanje skupne medsebojne trgovine. Pozdravljam vas in vas prosim, da nam spregovorite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Šulc, gospod podpredsednik, poslanke in poslanci, spoštovane gospe, spoštovane gospodje. Najprej želim izraziti svojo globoko hvaležnost predsedniku Evropskega parlamenta, gospodu Martinu Šulcu. Zato, ker me je povabil na to plenarno zasedanje, kjer lahko spregovorim eh, pred vami eh, nekaj besed. V veliko čas mi je in eh, skromno se obračam na eh, vas. Evropskim voditeljem, parlamentarcem in dobrim ljudem Evrope prenašam sporočilo dobre volje mojih sodržavljanov in sodržavljank. Ljudje pri nas so hvaležni za vso materialno in finančno pomoč, za vse žrtvovanje Evropske unije in posameznih eh, prijateljskih držav, ki jih za vso pomoč, ki jo je Nigerija dobila pri izvajanju volitev in eh, uvajanju demokratičnih norm v Nigerijan. Tako kot prej je tudi tokrat Evropska unija pomagala neodvisni nacionalni volilni komisiji, tako da so lahko zadnje eh, splošne volitve v Nigeriji bile izvedene brez težav, kar je priznal tudi cel svet. Eh, Nigerici se zavedajo prispevka, ki so ga evropejci dali k temu, da smo izvedli sprejemljive, svobodne in poštene volitve v naši državi. Danes vam želim povedati, da so evropske investicije že začele rediti sadove. In en od teh sadov evropskih investicij v demokratizacijo eh, Nigerije sem ravno jaz kajti trenutni režim je proizvod demokratičnih odločitev, ki so jih zavestno sprejeli Nigerici in ki so jih izrazili preko volilnih skrinjic. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospe in gospodje, demokracija je prišla v Nigerijo eh, zato, da bi v Nigeriji tudi ostala. In to eh, prej, kot smo si mnogi lahko predstavljali. Nigerija bo postala, med, na, postala, eh, med, postala država, ki bo med stabilnejšimi, močnejšimi in eh, odločnimi demokracijami v Afriki. Seveda se bomo eh, soočali tudi s težavami eh, in eh, stresi, am, ampak imamo ustrezne mehanizme, da se bomo lahko z njimi eh, tudi spopadli. Eh, Eh, dogodki, ki so vodili do splošnih odlitev v Nigeriji v zgodnjem eh, letu 2015, so kazali, da je Nigerija v hudih težavah. Eh, veliko je bilo jeze, veliko je bilo sovražnosti, grožen, nevarnosti in nasilja. In zato se je mnogo ljudi odločalo, da so glosili za status quo, kar pa eh, je prineslo eh, razvoj, ki ni bil dober za stabilnost Nigerije. Eh, drama, ki se je zgodila v nacionalnem centru, je bila grozna. Do tega je prišlo ravno zaradi status quoja in zaradi obupa nekaterih s to situacijo. Nekateri so pač želeli ohraniti svojo, svoj nadzor nad nacionalnimi viri in to samo zaradi svojih sebičnih interesov. Zrelost in potrpežljivost, s katero so uradniki neodvisne nacionalne volilne komisije delali pod vodstvom profesorja Atahira Jegaja, eh, so stvari spremenili. In eh, Bogu se moramo zahvaliti za to, da je Nigerija lahko preživela to dramo. Ko sem že povedal večkrat pred dru, eh, pred drugimi eh, skupinami je prejšnji predsednik Nigerije eh, Goodluck Ebele Jonathan naredil veliko dobrega. Prvič v zgodovini Nigerije se je zgodilo, da je predsedniški kandidat, ki je tudi eh, trenutni eh, predsednik, ugotovil, da je na volitvah izgubil in eh, se je Eh, odločil, da ne, eh, da ne bo ustrajal eh, v volivnem boju naprej. Spoštovane parlamentarke in parlamentarci, gospe in gospodje, zelo cenim poseben odnos, ki obstaja med Nigerijo in Evropsko unijo. Evropska unija je najpomembnejši razvojni partner Nigerije. Prav tako je Evropska unija stebr podpore, za razvoj in konsolidacijo demokracije in gospodarskega razvoja naše države. Gospod predsednik, mi v Afriki zelo dobro vemo, da so eh, vaši problemi povezani s tem, kako zagotavljati ustrezno raven konkurence in pa eh, dobrobiti za vse državljane. Vendar pa so naši problemi drugačni. To so revščina, bolezni in tehnološka zaostalost. In tako je eh, dokaj lahko razumeti, kakšne izzive ti problemi predstavljajo. Notranje spori, begunci, eh, ljudje eh, na, na čovnih, eh, trgovina z drogami, trgovina z ljudmi in tako naprej. Eh, kaos ni nekaj, kar bi si kdorkoli želel. Eh, imeti, niti eh, naši sosedje ne. Zato je v našem skupnem interesu, da sodelujemo in da se skupaj soočimo s temi resnimi problemi v Afriki. Gospod predsednik, zelo sem zadovoljen, da eh, obstaja med Nigerijo in Evropsko unijo letni politični dialog. Ta eh, krepi naše sodelovanje na podlagi skupnih vrednoh in interesov, zlasti na področju miru, varnosti, demokracije in dobrega upravljanja. Preko tega foruma nam je uspelo nadaljevati in to redno razpravljati o perspektivah, eh, pome, perspektivah eh, pomembnih eh, pobud na regionalnem, kontinentalnem in globalnem nivoju in uspelo nam je tudi oblikovali ti skupna stališča. Odločeni smo, da bomo okrepili naš politični dialog in sodelovanje eh, v eh, kontekstu eh, skupne poti med Nigerijo in Evropsko unijo, Joint Way Forward. Eni in drugi verjamemo v mir in varnost, v spoštovanje človekovih pravic, v demokracijo, v dobro upravljanje, v enakost in toleranco ki predstavljajo eh, na eh, pravo pot k razvoju močnih družb. Poleg tega v, v okviru odnosov med Evropsko unijo in Nigerijo želim priznati tudi, da je eh, Evropska unija bila izjemno pomemben dejavnik pri priznavanju terorističnih skupin kot so Boko Haram in pa podobne skupine. Evropska unija je prav tako eh, pohvalila eh, razvoj eh, in pa oblikovanje nacionalne strategije za boj proti terorizmu v Nigeriji in pa tudi spremembo zakona o boju proti terorizmu. Veseli smo sodelovanja Evropske unije v našem skupnem boju proti nevarnostim, ki jih predstavlja Boko Haram. Eh, hval, hvaležni smo tudi za tehnično podporo, za podporo pri izgradnji zmogljivosti, naših varnostnih služb in pa hvaležni smo tudi za razvojno pomoč. Kar se tiče nas, smo posodobili naša eh, pravila na področju boja proti terorizmu in zelo eh, pozorno spremljamo eh, oper, operacije, ki se odvijajo. Prav tako skušamo narediti vse, da bomo zavarovali našo lasnino da bomo ustrezno ravnali z ujetimi teroristmi. Naš sin, cilj je uporabiti minimalno silo, ki je potrebna za boj proti terorizmu. In v luči vsega tega bi se želel zahvaliti posameznim državam članicam za njihovo pomoč Nigeriji in eh, nigerijski vojski pri eh, napadu na Boko Haram. Veliko evropskih, eh, veliko, pardon, eh, držav članic Evropske unije je eh, pomagalo in obljubilo premoč pri reševanju ugrabljenih učenk iz Čiboka. Verjetno vas bo zanimalo, če vam povem, da smo pred nedavnim imeli sestanek s starši teh deklet in Eh, zagotovil sem jim, da se bo vlada še naprej trudila, da bi v celoti rešili te eh, deklice in jih vrnili njihovim družinam. Eh, in poskušal bom to obljubo tudi uresničili. Majo smo reorganizirali oborožene sile Nigerije in smo jih ustrezno premestili, tako da bi se lahko bolj učinkovito borile proti teroristom Boko Harama. E, lokalne e, vlade so bile eh, dosedaj pod e, nadzorom Boko Harama v e, Adamavi, Borno in Jobe e, na e, severovzhodnem delu Nigerije. In te, ist, e, te iste lokalne oblasti so sedaj bile mhm. Eh, osvobojene. Eh, eh, potem moram povedati tudi, da je veliko notranj, notranje razseljenih ljudi. Boko Haram je uničil veliko šol in infrastrukture. To smo poskušali ponovno zgraditi. Boko Haram sedaj napada tako imenovane mehke trge, kot so tršnice, eh, džamije, eh, cirkve in, in izkorišča eh, eh, otroke eh, za to, da se eh, razstrelijo kot samomorilni napadalci. Eh, Poleg tega moram izraziti svojo zaskrbljenost, zaradi tega, kar se dogaja v Južni eh, Libiji, ki, eh, ki postaja strateška, eh, eh, strateška bomba, bi lahko rekli, za, za Evropo in je eh, dejavnik, ki je zelo pomemben za celo regijo, tako eh, severnoafriško kot zahodnoafriško. Zato moramo okrepiti svoja prizadevanja in tudi rešiti libijsko krizo. Gospod predsednik, Nigerija je država, ki ljubi mir. Odigrala je tudi pomembno vlogo v kontekstu reševanja konfliktov in upravljanja s konflikti v Afriki in izven Afrike. Spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, Ohranjanje miru in izgradnja miru sta del nigerijske zunanje politike vse od neodvisnosti. Nigerijske enote so sodelovale skoraj da v vseh podregionalnih in regionalnih mirovnih operacijah Združenih narodov, pa naj si gre za ohranjanje miru ali za izgradnjo miru, kljub težavam, s katerimi se trenutno soočamo na področju varnosti. Nigerija je ena izmed desetih držav, ki največ prispevajo k mirovnim operacijam Združenih narodov povsod po svetu, tudi z velikim finančnim in kadrovskim prispevkom. Nigerija je prispevala tudi k operaciji Združenih narodov v Kongu že leta 1960. 30 tisoč vojakov smo takrat poslali, sam sem bil član tega kontingenta leta 1963, nekaj mesecev preden je Nigerija postala neodvisna. Nigerija je sodelovala tudi v operacijah v Kongu tri leta in pol. Prispevali smo tretjo največjo silo v Kongu po Indiji in Etiopiji. Vse od takrat Nigerija ohranja svojo prisotnost v vseh globalnih prizadevanjih za ohranjanje miru. Nigerija je dejansko sodelovala tudi pri ohranjanju pravne države po napadih v Tanganiki leta 1964, v letih 1979 in 1982 so vojaki nigerijskega 21. pehotnega bataljona in vojaki 202. regimenta bili napoteni v čat kot mirovne sile, spremljali so prekinitev ognja in še vedno ohranjajo zaupanje, da se bo mirovni proces nadaljeval. Poleg tega smo prispevali tudi k največjemu kontingentu ekomoga, torej gospodarske skupnosti zahodnih afriških držav, ki so članice skupine za spremljanje. Ekomok se preselil v Sierra Leone in tam nadaljeval z mirovnimi operacijami. Poleg tega je gospodarska skupnost Ekomok uspela ponovno pridobiti tiste dele države, ki so bili v rokah upornikov. To se je vse dogajalo leta 1998. V takratnem obdobju smo pomagali predsedniku Tejanu Kabahu, da se vrne nazaj na svoj položaj 10. marca leta 1998. Poleg tega je Nigerija v okviru mandata Afriške unije napotila svoje vojake v Sao Tome in Principe, kjer smo ohranjali mir. Sodelovali smo tudi v Ruandi, v Darfurski regiji, Sudanu in tako naprej. Gospod predsednik Nigerija je poleg tega napotila svoje kontingente v naslednje afriške države. Angolo, v Unavem misijo, v Namibijo, kjer je bila enota Združenih narodov UNTAK, potem Mozambik, UNOMOS, v Zahodni Sahari smo prav tako sodelovali pri referendumu v operaciji Združenih narodov Minurso, bili smo v Somaliji, v misiji UNOSOM in tudi v pasu AUZOV. Spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Preseljevanje iz Afrike v Evropo je prav tako pomembno vprašanje. Nigerija se seveda strinja zaskrbljenostjo Evropske unije, ko gre za pritok migrantov iz Afrike, ti prihajajo preko sredozemlja in pogosto tam izgubijo tudi svoja življenja. Nigerija bo seveda sodelovala z Evropsko unijo, zato da se uspešno razreši vprašanje nezakonitih migracij v Evropo. Zvezdna nigerijska vlada se usklajuje tudi z ostalimi akterji. Mi si želimo, da bi odpravili dejavnike potiska, zaradi katerih prihaja do migracijskih tokov, še posebej iz Nigerije. Nigerija je tako ciljna država, kot tudi tranzitna država. V letošnjem letu je vlada zagotovila 500 tisoč delovnih mest v sektorju izobraževanja. Poleg tega tesno sodelujemo tudi z državami in lokalnimi vladami, ker želimo okrepiti centre za pridobivanje veščin. Vse te mlade želimo ustrezno izobraziti, jih usposobiti, da se bodo lahko samo zaposlili in kasneje postali tudi delodajalci. Prizadevamo si tudi zato, da bi naše gospodarstvo postalo bolj raznoliko. Spodbujamo kmetijstvo, spodbujamo tudi črpanje rud, želimo ustvariti bogatstvo in delovna mesta. Nigerija pozdravlja rezultate vrha med Evropsko unijo in Afriko o migracijah, ki je potekal v Valeti. Pozdravljamo oblikovanje nujnega skrbniškega sklada v vrednosti milijarde 800 milijonov evrov. S pomočjo tega sklada naj bi odpravili ključne razloge za migracijske tokove iz Afrike v Evropo. Nigerija bo seveda sodelovala z državami Sahela in osrednje Afrike, zato da bi pravočas predstavili tudi skupne projekte, ki naj bi se financirali iz tega sklada. 12. marca 2015 je Nigerija podpisala skupno agendo za migracije in mobilnost. Mi smo bili prva država, ki je podpisala to agendo, prva država izmed držav podsaharske Afrike. S tem smo pokazali, da pozitivno gledamo na sodelovanje z Evropsko unijo na področju migracij in razvoja. In v luči tega argumenta bi želel tudi predlagati vzajemno odpravo vizumov za imetnike nigerijskih diplomatskih in uradnih potnih listov, ki zasedajo uradna srečanja in konference v Evropi. Par besed o sporazumih o gospodarskih partnerstvih. Ti sporazumi med Evropsko unijo ter AKP državami so deležni podpore tudi gospodarske skupnosti zahodneafriških držav ECOVASA. Ti sporazumi še niso bili podpisani strani Nigerije in nekaterih drugih držav. Med pogajanji o sporazumu o gospodarskem partnerstvu je Nigerija spostavila nekatera tehnična vprašanja, ki jih še nismo uspeli razrešiti. Med Evropo in ECOWAS regijama obstaja kar nekaj razlik, ko gre za tehnologijo, ko gre za izkušnje na področju proizvodnje, tudi združenje obrtnikov v Nigeriji in združenje sindikatov je izpostavilo kar nekaj pomislekov glede morebitnih negativnih posledic to vrstnega sporazuma, zlasti z vidika nigerijskega programa za industrializacijo. Nigerija dela na tem, da bi vsa ta vprašanja, ki jih lahko razrešimo, tudi razrešila. Partner Evropske unije zato pozivam, da odpravijo vse težave, ki so se pojavile v tem kontekstu na njihovi strani, zato da bi podpisali ta sporazum o gospodarskem partnerstvu, ki bo vzajemno koristil in prispeval k blagostanju državljanov v kontekstu skupnih vrednot in interesov. Želimo si spodbujati prisrčne dvostranske trgovinske odnose. Kar zadeva krajo nafte in nezakonito oskrbovanje z nafto. Nigerija se sooča s tema dvema izzivoma, predvsem v delti reke Niger. Poleg tega imamo težave pri izterjevanju nezakonito pridobljenih sredstev. Zato je res zelo pomembno, da tudi vi, spoštovani poslanci in poslanke, podprete naše prizadevanja v tem kontekstu. Mi si želimo ponovno vzpostaviti ozračje varnosti, želimo zajeziti korupcijo, želimo se boriti proti kriminalu. To pa lahko dosežemo zgolj, če se bo izboljšala socialna stabilnost v Nigeriji. Želimo si ponovno odpreti vrata za celovito gospodarsko sodelovanje z Evropo in preostalim svetom. Tisti, ki želijo vlagati v našo državo, imajo zato obsežne priložnosti. Mi nameravamo zagotoviti, da bodo naši ljudje varni in da bomo s pomočjo boljšega varnostnega konteksta pritegnili dodatne naložbe v Nigerijo. Gospod predsednik, cel svet se je zbral na konferenci COP21 v Parizu. Pozitivni pristop smo obrali do posameznih vprašanj in to se je potem izrazilo tudi v skupnem sporazumu. Svetovni voditelji so oblikovali skupno platformo za reševanje teh katastrofalnih posledic, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Še posebej so neprivilegirane države na naši celini, pa tudi drugot po svetu, močno prizadete zaradi podnebnih sprememb. Na tem izjemno pomembnem globalnem dogodku sem povdaril tudi, kakšno je stališče naše države glede podnebnih sprememb. Še enkrat bi rad povdaril v tej dvorani, da podnebne spremembe predstavljajo resno grožnjo nigerijski varnosti in razvoju. Nigerija nemočno opazuje, kako se jezero Čad suši. To bo imelo grozovite posledice za ljudi, ki živijo v bazenu jezera Čad. Oni so namreč odvisni od virov, ki se nahajajo v tem jezeru. Cele generacije so pravzaprav živele zahvaljujoč temu jezeru. Ti viri hitro izginjajo, zaradi tega so celotne skupnosti tudi izgubile delovna mesta. Gospod predsednik, zelo pomembno je, da omenimo tudi to, da se države ob jezeru Čad soočajo s posledicami podnebnih sprememb. Vsi skupaj smo dolžni rešiti ta vprašanja. Uh, Skupna prizadevanja morda ne bodo dovolj, zato ker smo omejeni zaradi pomankanja sredstev, tehnologije in človeške sile. Ne znamo sprožiti postopkov za iskanje pravih rešitev. Zato si želimo, da bi na globalni ravni čim hitreje začeli iskati odgovore na ta vprašanja. To bo seveda prispevalo tudi k reševanju vseh teh vprašanj, s katerimi se soočajo države, ki si delijo vire iz jezera Čad. Nigerija je prispevala 5 milijonov dolarjev, zato da bi rešili ta problem. Ta denar je bil že porabljen, ko smo pripravili holistično studijo o medbazenskem prenosu vode iz bazena Kongo do jezera Čad. Ta študija je tudi pokazala, da bo projekt od nas zahteval 15 milijard evrov, če ga želimo izpeljati do konca. Rad bi povdaril, da je ta študija tudi pokazala, da bi predlagani projekt jezero Čat lahko poplačal to ogromno naložbo, če bi projekt vodili akterji zasebnega sektorja. Zato bi rad povabil vaš parlament, da ponudi posojila za izvedbo tega res hvale vrednega projekta. Gospod predsednik, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, še enkrat bi rad z veliko mero ponižnosti izrazil globoko zahvalo predsedniku Evropskega parlamenta, članom Evropskega parlamenta, evropskim voditeljem in državljanom te celine za čast, ki ste mi jo osebno izrekli in preko tega tudi državljanom Nigerije. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da, da govorim plenarno zasedanje enega od največjih in najbolj demokratičnih parlamentov na svetu. Hvala lepa za to redko čast. Hvala, gospod predsednik Buhari, za vaš govor. Hvala, drage kolegice in kolegi, za vaš aplaus, ki je podpora za naporno delo ki jo opravlja gospod Buhari v svoji državi. In eh, tudi v imenu kolegic in kolegov se zahvaljujem, gospod predsednik, za angažma vaše države v okviru mednarodnih eh, dožnosti Združenih narodov. Hvala za vaš obisk. Hvala.